Eh, zamenjave gospoda Kamala z gospodom Karimom. Torej, vračamo se k temu in sedaj ima besedo gospod Kamal za štiri minute, potem pa bo imel besedo gospod komisar. Govor, govorimo o sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Indijo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da je ta zmota posem razumljiva. Veliko časa preživim v parlamentu in razlagam ljudem, da nisem gospod Karim in da sem pravzaprav gospod Kamal. In, uh, nič čudnega, da um, ljudje z, zamenjujejo, ampak danes sem se odločil, da bom govoril v imenu kolega zato, ker se opravičuje, ampak zaradi nepredvidenih okoliščin ne more biti tukaj. Njegovo poročilo govori o trgovini s storitvami in blagom, o naložbah in povezanih zadevah in o tem, kaj se je eh, zgodilo. Uložena eh, je bila alternativna resolucija EPPD e in ALDE, ker Eh, smo imeli občutek, da je vzhodišno poročilo vključevalo preveč protekcionističnih klauzul. Alternativna resolucija bolje povdarja, kako pomembna je Indija kot trgovinska partnerica in kakšne koristi lahko trgovina prinese obema stranima. Pogajanja so se začela junija 2007, po, začelo se je pogajati o prostotrgovinskem sporazumu, pa, ki pa je pravzaprav eh, sporazum o preferenčnem sodelovanju. Eh, Eh, ta sporazum naj bi eh, olajšal dostop do trga in naj bi vseboval tudi eh, določila o transparentnosti, o naložbah in o zadevah kot so naprimer sanitarni, fitosanitarni standardi, zaščita lastništva, carine in podobno. Bistvo poročila je, da če govorimo o trgovini z blagom, so se povprečne tarife v Indiji toliko znižale, da so zdaj primerljive eh, z tarifami v um, Evropski uniji 14,5 odstotkov primerjavi z našimi 14,1 odstotkov. Vendar pa se uh, Indija zaveda posledic zakonodaje REACH in uh, drugih uh, ureditev, ki uh, povzročajo večje stroške in zahtevajo, da se to ruši tudi v sporazumu. Uh, ravno tako. Eh, mora obstajati možnost urejanja javnih storitev. Hkrati pa se moramo zavedati, da pogosto država ne more ponuditi tako imenovanih javnih storitev in da se moramo zavedati, da obstaja vloga tudi za nedržavne akterje, za zasebni sektor, ki nudi ključne storitve revnim, še posebej, kadar država sama tega ne more storiti, pogosto zaradi pomakanja sredstev. Trgovina v storitvah med Evropsko unijo in Indijo je precej neuravnovešena, ker eh, Evropska unija precej več izvaža v Indijo kot obratno. Eh, na tem področju spodbujamo Indijo, da, spod, da vzpostavi ustrezne standarde zaščite podatkov, zato da bomo v trgovini s storitvami lahko zaupali v sposobnost indijskih podjetij, da obravnavajo velike količine podatkov, ne da bi eh, imeli skrbi na tem področju. Ravno tako poročilo priznava, da so poglavja po, po o naložbah. Eh, veliko krat bila žrtev prizadevan za nadzor, eh, nadzor nad lasništvom v podjetjih in V nadaljevanju pa eh, izpostavljamo zavezo Indije na področju pravic intelektualne lastnine, ampak eh, mislim, da se moramo tudi tukaj zavedati, da preveč uh, obveznosti eh, lahko pomeni, da uh, imajo naprimer državljani slabši dostop do zdravil, ker je razvoj zdravil tako drag. Na koncu pa priznavamo tudi, da je poglavje o razvoju ključni del vsakega tovrstnega sporozuma in uh, da obstaja uh, Eh, skrb sploh v parlamentu v zvezi eh, z standardi na področju zdravja, varnosti pri delu in tako dalje. In istočasno eh, moramo vedeti, da se je potrebno prizadevati za neko ravnovesje med um, trgovinskimi vprašanji in uh, vprašanje v zvezi z delom, okoljem in tako dalje. In uh, pogosto potem v, s, s tovrstnimi sporazumi, če so neuravnovešeni, obsodimo države na še večjo revščino. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa komisar Mišel prisrčna hvala Evropskemu parlamentu za veliko zanimanje za naša pogajanja o e, prosti trgovini z Indijo. E, eh, gospodo Kemalo sem posebej hvaljen, pa tudi odboru za mednarodno trgovino za odlično delo pri pripravi e, tega e, pogodbe z Indijo. E, Izmenjava mnen z parlamentom je bila zelo dobra. V besedilu smo upoštevali vse zadeve, ki so prišle eh, do veljave v tem eh, razpravi in to eh, tu gre predvsem za opredelitev inštrumentov za naša pogajanja. Ko, dobimo takšen sporazum, moramo seveda upoštevati vse eh, pogoje. Tu gre za dve pobudi, ki smo jih dobili. Eh, stvar je izredno pomembna in pomembno je, da pridemo do uspešnega sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Indijo, eh, od katerega bi obe strani imele koristi. Eh, tu bi morale, torej kot rečeno, obe strani imeti eh, korist. In to izhaja iz eh, uh, ugotovitev eh, te študije, ki so jih opravili neodvisni strokovnjaki. Eh, pri tem je potrebno povedati tudi, kakšni so spremljajoči ukrepi. Eh, mi nahajamo se v končni fazi, aprila bi morali imeti to na voljo. Čisto na kratko bi vam hotel povedati, kako napredujejo pogajanja. Šesti sest sestane, ki je bil prejšnji teden v Deliju eh, in predvidena so še tri srečanja in sicer eh, maja bo do Indi volitve, takoj po volitvah bo sestanek, potem pa še jeseni. Eh, moram reči, da imamo še dosti dela, eh, moramo razpravljati tudi o carinah, potem o eh, storitvenih dejavnostih in nadili pa smo pravzaprav velik korak naprej v vseh eh, točkah tega sporazuma. Eh, komisija je hvaležna Evropskemu parlamentu, poročevalcu, eh, za vse pobudbe in se zahvaljujemo, da smo lahko tako dobro z njimi sodelovali. Glasovanje bo potekalo v četrtek. Gospa Baceli, končno smo pri vas, pri vašem poročilu o cene hrane, ceni hrane v Evropi. Najlepša hvala. Najprej bi se želela zahvaliti poročilom v, eh, poročevalcem v SE.